šest kolegov je eh, podpredsednikov parlamenta, kvestorjev parlamenta, potem je to tudi eh, predsednica odbora za pravice žensk in naj še enkrat ponovim, da je to zame velika čas, da lahko otvorim to delno zasedanje. Naj vam povem eh, nekaj, kar seveda že vsi veste in sicer Eh, naša eh, naslednja točka je 100 let, eh, stoletnica mednarodnega dneva žena in bomo videli kratek film na to temo. Hvala lepa. thank you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 Yeah. panie i panowie posłowie koleżanki i koledzy gospe in gospodje kolegice in kolegi dragi gostje film ki traja samo dve minuti ne more pokazati vsega kar se je dogajalo v zadnjih sto letih ampak kakorkoli že lahko rečemo da smo v teh sto letih uspeli spremeniti evropo Evropejci smo lahko na to ponosni, vendar se še vedno zavedamo, da je pred nami še dolga cesta, ki jo moramo prehoditi. Še vedno je premalo žensk, ki so dejavne v eh, politiki, tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Samo 35 odstotkov predstavljate kolegice v tem parlamentu. In res je sicer, da je to nekoliko več, kot je odstotek zastopanosti žensk v nacionalnih parlamentih v Evropi, ampak to še vedno ni dovolj. Kaj, ampak v glavnih izvršnih organih eh, našega parlamenta je pa žensk 40 odstotkov in zaradi tega smo zelo zadovoljni. Kakšen pa bo naš Evropski parlament čez tri leta po naslednjih volitvah? Sestava bo odvisna od tega, kako bodo izbrani člani in članice, o tem pa bodo odločali naši nacionalni parlamenti, ki morajo zagotoviti, da bomo tudi v Evropskem parlamentu imeli več žensk. In zato pozivamo svoje kolege v nacionalnih parlamentih, naj sprejmejo ustrezne odločitve in ustrezni pravni okvir, tako da bi lahko povečali zastopano žensk v Evropskem parlamentu. Prav tako smo lahko ponosni na to, da je. 95 odstotkov zaposlenih žensk. P 50 odstotkov se jih ukvarja z najpomembnejšimi dejavnostmi tega parlamenta. Sam sem bil predsednik vlade Polske. V tistem času je bilo 50 odstotkov žensk v eh, upravi, ki so zasedale zelo pomembna mesta. Takrat smo postavili rekord, ki ga do danes ni še nihče presegel. Kot predsednik Evropskega parlamenta pa sem vedno zahteval, da se zagotovi visoka zastopanost žensk v eh, Evropski komisiji in drugih institucijah in to na najvišjih mestih. In vesel sem, da je Lady Ashton postala visoka predstavnica. In eh, visoka zastopanost žensk ni dobra samo za ženske, ampak je to dobro tudi za eh, vse ostale, za podjetja in institucije, za družbo. In zagotoviti moramo tudi enako plačilo za enako delo. Tu nam ostaja še veliko tega, kar moramo rešiti. Vemo, da se ženske znajo zelo odločno in očekovito boriti za demokracijo in za človekove pravice. In tukaj in sedaj vas pozdravljam, kolegice, v Evropskem parlamentu in tu na tem mestu se želim spomniti tudi žensk v Severni Afriki. Žensk, ki se sedaj borijo za svobodo in demokracijo. In ne pozabimo, da tako velike ženske kot Leila Zana, Aung San Suu Kyi, Dama Sumanko, da so to eh, osebe, ki so dobile tudi eh, Saharovo nagrado. Naj ponovim. Smo proti temu, da bi ženske izgubljale svoje dostojanstvo v imenu kakršnega koli sistema ali vere smo proti temu, da bi ženske imele eh, manj pravic kot moški. Gospe in gospodje, tretjega novembra eh, leta 1793 je bila obglavljena v Evropi Olimpija de Goš. Obglavljena je bila zato, ker je pripravljala izjavo, o pravicah žensk in državljanov. Leta 1906 so ženske dobile na finske volilno pravico. Finska je bila prva država, ki je ženskam to omogočila. In odslej smo eh, kar precej napredovali na področju ustvarjanja enakih priložnosti in zagotavljanja enakih pravic. Naj pa podarim še nekaj, kar je pomembno za me. 8. marec je mednarodni dan žena, to je res. Ampak ta dan imamo zato, da bi se v preostalem delu leta tudi zavedali pomena vprašanja enakih pravic žensk in moških. Enake pravice morajo biti zagotovljene nam vsem, In to celo leto, ne samo 8. marca. Seveda je eh, en dan, 8. marec, pomemben, ampak to ni dovolj, to je samo en dan. Zato moramo na to vprašanje razmišljati več čas. Sedaj pa najlepša hvala za pozornost. Besedo bom predal gospe Eniko Gjuri, ki bo spregovorila v imenu sveta. gospod predsednik, eh, gospe in gospodje, naj govorim v mačarščini na ta pomembni dan. Ko je bil uveden mednarodni dan žena, je bila ideja eh, enakosti med spoloma eh, revolucionarna. Danes pa je dostojanstvo človeka tisto, kar je v središču naše pozornosti. Dostojanstvo ki mora biti zagotovljeno moškim in ženskam. Ni dovolj izdajati samo izjav. V Vendar pa se zagotavljanje teh eh, pravic eh, razlikuje. Te razlike moramo upoštevati. Zelo zanimivo je, da ta na, naša razprava poteka takoj po razpravi o uh, revščini, v revščini v EU. Gospodarska kriza prizadene vedno najbolj ranljive skupine. In eh, ženske so običajno tiste, ki prevladujejo v teh ranljivih skupinah in zaradi tega se moramo začeti spraševati o tem, kakšni so tipični eh, problemi, s katerimi se srečujejo ženske. Eh, Sveti Frančišek je govoril o tem v Lady Poverty. V, ženske in eh, dekleta govorijo eh, in živijo često v veliki rev, revščini in eh, veliko krat se jih izkorišča za prostitucijo. V času našega predsedovanja eh, Eh, se bomo ukvarjali z več vprašanji, z več zadevami, ki naj bi spodbujale zaposlovanje žensk. Najprej v okviru eh, eh, strategije do leta 2020. Tu imamo cilje zaposlovanja in če bomo te cilje dosegli, bomo zmanjšali tudi revščino. Zaposleno žensk tudi krepi eh, dostojanstvo žensk. Ženske lahko svobodno odločajo in živijo svoje življenje tako, kot hočejo. Eh, Ena vodilnih eh, pobud je platforma za revščino. Ta vodilna pobuda tudi podarja pomen zagotavljanja enakih pogojev za ženske in moške. To, to je pomemben dosežek. Namreč včeraj je svet EPSKO sprejel Evropski pakt za enakost med spoloma in ne smemo pozabiti posebne družbene vloge, ki jo ženske igrajo. Zato je treba narediti več za boljše usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, zagotoviti možnost odločanja žensk tudi na tem področju. Potem, eh, je zato po, eh, pomembna tudi, tudi direktiva, ki ureja pravice eh, nosečih žensk in žensk, ki so eh, pred nedavnim rodile. Ravno tako moramo izboljšati zavedanje eh, socialnih, gospodarskih in demografskih eh, problemov. Zato bomo organizirali teden o demografiji, sodelovale bodo nevladne organizacije, kakor tudi ministri odgovorni za socialne zadeve. Namen tega tedna je zagotoviti razpravo o načinih, kako urejati demografske tokove v Evropi. Posebno pozornost moramo posvečati eh, ženskam, ki so v eh, ranljivih skupinah. Od sveta pričakujemo, da bo podprl evropski okvir o romski strategiji eh, na let, poletnem vrhu. Gospod Jaroka in drugi so prispevali k rešitvi tega vprašanja in želimo podariti tudi pomen romkin pri eh, oblikovanju in eh, ohranjanju družinskega življenja, družin. Eh, da to mi dovolite, da za konec povem še nekaj. Zgodovina nas uči, da brez aktivne družbene vloge žensk ni mogoče imeti močne civilne družbe. Predsednik, vi ste govorili o tem, da ženske zahtevajo svobodo in, eh, in so zahtevale svobodo tudi v eh, Severni Afriki, v Kajru kajti ženske si tudi tam želijo oblikovati svojo prihodnost in Evropska unija jih mora podpirati brez ideoloških stereotipov. Hvala lepa. Gospa predsedujoča svetu, eh, najlepša hvala. Zdaj pa eh, predajem besedo gospodu Barozu, predsedniku Evropske komisije. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa predsednica sveta, eh, poslanke in poslanci. Danes eh, se spominjamo glasu žensk, ki so 19. marca 1911 odšle iz Nemčije, Avstrije, Denske in Švice, Danske in Švice, eh, ki so postajale vedno številnejše in vedno bolj odločne, da branijo pravico eh, žensk do eh, volilne pravice in do boljših delovnih pogojev. Gospe in gospodje, lepo vas prosim, da se posedete in prosim, da se ne pogovarjajte v dvorani. Poteka namreč posebna slovesnost. Torej, lepo prosim, kolege in kolegice, da se posedete. Gospod predsednik, lahko začnete od začetka, če želite. Ni potrebno. Danes kazujemo čast stoletju boja in uspehov, katerih koristi žanjemo vsi. Ne glede na to, v kateri demokraciji živimo, kot je recimo evropska demokracija, eh, tukaj, brez eh, pravega sodelovanja žensk, kakšna bi bila naša družba, kakšna bi bila naša gospodarstva brez eh, talenta žensk. V mnogih pogledih so evropske ženske model za preostali del sveta. Ključno mesto v Evropi Eh, ključna mesta, ki jih te ženske zasedajo v Evropi, so tudi virna vdiha za ženske po celem svetu. In zato naj omenim eh, pogumn boj žensk v Severni Afriki. Sedaj se bojijo ob boku moških zato, da bi odpravile diktaturo in ponovno vzpostavile demokracijo. Aktivno Eh, aktivna mesta, ki jih danes evropejke sedajo v Evropi, je rezultat njihove odločenosti, njihove angažiranosti. In danes smo veseli evropske zgradbe, v kateri je eno glavnih načel enakost med moškimi in ženskami. To je načelo, ki ga Lizbonska pogodba v celoti priznava. V toku teh let je bilo sprejeto veliko pomembne zakonodaje o enaki obravnavi in o enakosti eh, priložnosti med moškimi in ženskami eh, v evropske politiki eh, omogočila bolj pravičen trg dela. Ampak danes pa so še vedno določene stvari, ki jih ne moremo sprejeti, ki so nesprejemljive še vedno. E, Eh, stopna zaposlenosti je des 62,5 odstotkov v primerjavi za 80 odstotki eh, moških. Eh, uspešno žensk v visokem šolstvu, to še vedno ostaja nekaj, na, čim, na čemer smo lahko razočarani. Ženske še vedno zasedajo slabše plačana delovna mesta in so podzastopana na odgovornih delovnih mestih. Eh, razlika med plačami med moškimi in ženskami je še vedno 18 odstotkov. Ta razlika se vidi z, eh, v tveganju, da je 22 eh, odstotkov žensk, ki so starejše od 50 let v nevarnosti, da padajo pod prakrivščini. In to je nesprejemljivo in to se mora spremeniti. Od, od, po ocenah je med 20 in 25 odstotkov žensk v Eh, Evropski uniji žrtev fizičnega nasilja vsaj enkrat v svojem življenju. To je spet nesprejemljivo in tudi to se mora spremeniti. Danes se moramo ponovno zavezati, da bomo skupaj delovali za to, da bomo zagotovili eh, pravo eh, enakost med moškimi in ženskami. S tem bomo vsi veliko pridobili, pa naj eh, bo to v smislu gospodarske in socialne kohezije, trajnosti rasti ali konkurenčnosti. Septembra leta 2010 je komisija sprejela strategijo, ki je določila pet področji prednostnega delovanja za obdobje 2010-2015. In sicer enakost na trgu dela in eh, enaka gospodarska neodvisnost za moške in ženske, enakost plač, enakost na odgovornih delovnih mestih, spodbujanje enakosti v državah izvan EU. Komisija bo vedno stala ob strani žensk, ki po celem svetu se vsak dan borijo za to, da bi imele lažje dostop do izobrazbe, do dela. Eh, pomagali bomo ženskam, ki se bojijo, eh, borijo za demokratizacijo in eh, zagotavljanje svojih državljanskih in političnih pravic. Ta, mi vsi lahko pomagamo ta cilj doseči, ampak ne pozabimo nečesa. Tudi še tako dobra zakonodaja ne bo mogla vsega rešiti, kajti vedenje in percepcije se morajo tudi spremeniti. Gospe poslanke, gospodje poslanci, danes praznujemo Eh, obletnic, stoto obletnico boja žensk za enakost. Lahko rečemo, da bi Evropska unija bila uh, nedosegljiva, ne bi bila možna brez evropejk, kajti evropejke so tiste, ki so prinesle bistveni prispevek k našemu projektu, projektu, ki temelji na vrednotah, med temi vrednotami pa je tudi ta, ki določa enakost med ženskami in moškimi. Najlepša hvala. Gospa Eva Brit Svensson v imenu odbora za ženske, izvolite. Ja, ok. Takja talman. Man eh, fø... Najlepša hvala, gospod predsednik. Ko ženska se ne rodiš, ženska postaneš. Ta dobro znani citat kaže, kako razmišljamo o tem, kaj pomeni biti moški ali ženska in to določa standarde za naše odločitve v življenju. Gre za odločitve, ki so odvisne od našega spola, ne od naših eh, zanimanj, znanj, spretnosti. Eh, stereotipi glede spolov eh, umešča moške in ženske v predalčke in Tudi sto let boja za enakost ni uspelo odpraviti teh stereotipov, vendar pa ne bomo čakali še sto let, kajti prav zaradi tovrstnih standardov in stereotipov 97 odstotkov velikih podjetij vodijo moški. Ravno zaradi tega ženske zaslužijo manj, zaradi tega ženske zasedajo negotova delovna mesta, če sploh eh, so na delovnih mestih, zato ženske opravijo največ neplačanega dela doma, zato so v prvi vrsti odgovorne za otroke, zato postajajo žrtve nasilja tudi v družinskih eh, odnosih, so žrtve eh, spolnih deliktov in ženske se prodaja v eh, za spolne storitve kot blago. Priča smo tudi eh, vedno večji revščini žensk in eh, to je v nasprotju s standardi, za, si, eh, za kateri si prizadevamo. Eh, v Evropski uniji. In uh, tudi po stoletjih, če primerjam svoje odločitve z odločitvami svoje mame ali babice, vidim, da se je marsikaj sicer spremenilo, ampak da je marsikaj potrebno še storiti. In to pomeni, da se boj nadaljuje vsak dan v letu, ne zgolj 8. marca. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja govornica v imenu Evropske ljudske stranke je gospa Livija Jaroka. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, praznujemo eh, stoti mednarodni dan žena. V 19. stoletju so ženske delavke v New Yorku zahtevale enako plačilo za enako delo. Eh, Eh, to je bilo leta 1857 in eh, njihov cilj, boj za enako plačilo, za enako delo, je še vedno eh, aktualen. Tudi danes ženske še vedno zaslužijo 15 odstotkov manj kot moški. Čeprav večino prebivalstva na svetu predstavljajo ženske, vseeno pa imajo v svoji lasti samo 10 odstotkov bogatstva. Razkorak pri plačah je še vedno velik in to je potrebno spremeniti ne smemo dovoliti, da eh, so ženske zaradi rojevanja otrok izpostavljene revščini. To, da so ženske tudi matere, jih ne sme postavljati v slabši položaj. Eh, kot kažejo podatki, ženske še vedno ne uživajo enakopravnosti na večini področji. Ravno tako pa tudi nismo dovolj pozorni, ko gre za večkratno diskriminacijo in nasilje nad ženskami v družini. Hvala. Dirko Riks. Najlepša hvala. Kolegi in kolegice, lepo prosim, da se nehate pogovarjati v dvorani. Naslednja govornica v imenu skupine socialistov in demokratov je gospa Brita Thompson. Eh, er Spoštovane kolegice, kolegi, eh, pred sto leti eh, je bil prvič Hajan, praznik žena. Takrat je šlo za volilno pravico žensk. Danes je to za nas nekaj samoumevnega, vendar pa je potrebno praviti še dolgo eh, pot do uspešne enakosti. In želim podariti, da je zelo pomembno, eh, da so ženske zastopane v procesu odločanja na vseh ravneh. Zastopane morajo biti v politiki, pa tudi v gospodarskem življenju. Ženske morajo biti prisotne v bankah. Eh, kajti polovice prebivalstva ni mogoče izključiti iz eh, pomembnega odločanja o gospodarskih zadevah. To vendar ni demokracija. Izkoristiti moramo celotno maso talenta naše družbe. To je pomembno za našo konkurenčnost. Zato pozdravljam eh, pobudo Vivian Redding. To je zelo pozitivna pobuda, zlasti Eh, kar zadeva uresničevanje um, enakega položaja. Eh, potrebujemo več kot samo simbolično politiko in dejansko upam, da bomo imeli pogum za to vrstno politiko. Naslednja govornica v imenu skupine ALDE je gospa podpredsednica Silvana Kohmerin. Herr Präsident, Gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, v splošni izjavi človekovih pravic Združenih narodov eh, oba prva člena govorita o enakosti obeh spolov in tam je tudi zapisano, vsi ljudje so svobodni in enaki eh, in kot taki tudi rojeni, eh, imajo talente in drug drugemu morajo tudi nasproti v smislu um, bratstva. To so čudoviti stavki, ampak tudi sto let po prvem mednarodnem dnevu žena nam še ni eh, eh, uspelo doseči popolne enakosti med ženskami in moškimi. Ja, v Evropi smo mnogo dosegli in danes pri nas ne gre več eh, samo za pravno svoboščino, kajti to smo več ali manj dosegli. In zahvaljujem se feministkam v preteklih letih in njihovim aktivnostim. Danes gre za to, da to svobodo tudi živimo, da moški Eh, pravzaprav eh, napravijo eh, temo združljivosti um, družinskega življenja in poklica za svojo temo, da so ženske šefinje podjetij in uh, zelo lepo je gledati, kako ženska gibanja v Severni Afriki gledajo na nas. Gledajo na nas zaradi tega, ker morajo zauzeti vodstveno vlogo. Ne smemo izgubiti izpred oči eh, tega cilja, da je treba življenje živeti po lastnih predstavah, kajti potem bo enakopravnost postala nekaj samoumevnega. In mednarodni uh, dan žena eh, bo pravzaprav postal eh, praznik opajanja svobode. Hvala. Eh, v imenu skupine Zelenik sledi podpredsednica Rebeka Harms. Gospod predsednik, gospe in gospodje. Nahajamo se v situaciji, ki ne kliče po izvajanju praznika, po obhajanju slovesnosti, ampak kliče po oblikovanju novih dogovorov, eh, po uresničevanju prave enakopravnosti. Zlasti eh, na stoto obletnico se moramo mi kot ženske eh, ozreti nazaj in izdelati bilanco. Moja je takale. Eh, in sicer je enakopravno zapisana v izjavah in ustavah, to vse obstaja. Za uresničevanje letega pa potrebujemo eh, zakone in pravila in sem po mojem mnenju sodi tudi kvota. Eh, ozrimo se po evropskih institucijah. Tam stvari niso videti nič boljše kot na vrhu gospodarskih podjetij. Eh, žensk na vrhu dejansko skoraj da ni. In da bi to eh, ustvarili, gospa Reding, gospod Barozo, potrebujemo dejansko določitev kvot. Veselilo bi me, Eh, če bi opravili pošteno eh, bilanco enakopravnosti moških in žensk v evropskih inštitucijah, eh, kajti potem bi vedeli, kako potrebna je ta kvota. In sramotno je, po mojem mnenju, dan danes, da ženske ob vsej usposobljenosti, ki jo imajo, še vedno nimajo prostora tam, kjer se sprejemajo vodstvene odločitve, kjer se sprejemajo smernice za bodočnost. Eh, kvota je instrument eh, gospa Reding in ob tej stoti obletnicami to zahtevamo. Obljubite nam pravo kvoto za ženske na vodstvenih položajih, tako kot obstaja na norveškem, tako kot to obstaja sedaj tudi že v Španiji, ehm, v Franciji. Ehm, sploh ne vem, Eh, zakaj to ni bilo omenjeno v govoru gospoda Baroza. Uh, Najlepša hvala. Gospa Marina Janakodakis v imenu skupine ECR. Najlepša hvala. Prejšnji teden je v Združenem kraljestvu Lord Davis predstavil svoj govor vladi, kako izboljšati zastopanost eh, žensk na vodilnih položajih. Govoril je o prostovoljnih ciljih za podjetja. Nihče se ne more Eh, ne, ne more oporekati temu, da potrebujemo več žensk na vodilnih položajih, vendar pa ne sprejemam, da potrebujemo kvote za to. Eh, to je res pokroviteljsko, prav tako pokroviteljsko kot eh, to, da se ženskam eh, podeljuje vrtnice ob hodu v dvorano. Jaz sem svojo vrtnico podelila, mo podelila moškemu, ampak po pozitivni plati Združeno kraljestvo napreduje pri zmanjšanju razkoraka med plačami. Zadnje številke kažejo, da se je ta razkorak pri polni zaposlitvi zmanjšal na 10 odstotkov, kar je najnižje, odkar se ti podatki beležijo. Eh, na ta dan pa eh, moramo spregovoriti o materinstvu, o možnosti izbirati, ne da bi bil zaradi tega eh, obsojen. Ne glede na to, ali gre za direktorico, za eh, avtomehanike ali za ženske in matere, vsi moramo imeti pravico sprejemati svoje pravi, eh, odločitve svobodno. Najlepša hvala. Gospa Figueredo je naslednja v imenu skupine GUE. Eh, hvala, gospod predsednik. Pozdravljamo boj eh, žensk za svobodo, za socialni napredek in za mir v obdobju, eh, ko obhajamo 100. obletnico dneva žena. Bili smo priča številnim bojem, številnim dosežkom žensk v teh stotih letih vendar pa to še ni dovolj za to, da bi lahko odpravili obstoječe neenakosti. Diskriminacija še naprej obstaja glede na primer dostopa do poklica, eh, glede eh, enakosti plačila. Prav tako so prisotne tudi težave pri poklicnem eh, napredovanju. Obstajajo tudi ovire Eh, kar zadeva dostop do vodstvenih položajev tudi na področju politike in to so težave, ki bodo verjetno postale še večje v obdobjih krize. Materinstvo je tudi nekaj, kar je socialno nujno potrebno. Ženske pa so še vedno diskriminirane, zato ker so matere in hkrati tudi delavke. Eh, to je pravzaprav škandalozno v 21. stoletju in zato se moramo zauzemati za solidarnost eh, Eh, potrebno je odpraviti diskriminacijo in neenakosti, tudi eh, nasilje zoper ženske je treba ustaviti. Eh, prav tako je treba odpraviti spolne stereotipe. To mm, pomeni ustrezno politiko človekovih pravic in enakosti spolov. To je potrebno postaviti v ospredje sprejemanja odločitev in politike Evropske unije. Hvala. E, Kolegica Mara Picotto je naslednja v imenu skupine EFD. E, doseženih je bilo zelo veliko ciljev, nekaj bojev pa je potrebno še izbojevati. Danes gre dejansko uh, za to, da se osredotočimo na drugačno kulturo. Ženske v Evropi um, živijo v, tudi v težkih okoliščinah. Potrebno je postaviti minimalne standarde, kar zadeva dostojenstvo ljudi. E, potem je tudi še vloga žensk v arabskem, islamskem svetu, kajti sicer bomo ignorirali uh, problem, ki se kaže danes in to bo hitro postalo tudi naš problem. Ne smemo zanemarjati uh, številk. Uh, Eh, ki obstajajo tudi v naših mestih, v Evropi, tudi v naših eh, sredinah so te številke alarmantne. Priča smo izbruhu nasilja z opre ženske, zlasti tudi v islamskih družinah in zaradi tega je eh, potrebno zahtevati to, kar zahtevam že dalj časa, da Evropa oblikuje ustrezno politiko na tem področju. Eh, da se zoprstavljamo eh, nasilju, iznakaženju žensk, nasilju za domačimi stenami. Mi eh, se moramo zauzemati za ženske, ki živijo v Evropi, ampak ne samo za ženske, ki nimajo glasu, ampak tiste, ki jih islam zatira. Najlepša hvala, gospa Nicole Sinclair. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi želela čestitati vsem ženskam po svetu in vsem ženskam, ki so se v zadnjem stoletju borile za enakost. Leta 1893 je Nova Zelandija ženskam dala volilno pravico. E, ravno tako pa e, sem vesela, da je leta 1970 eh, e, e, laboristka. Barbara Carson uh, uvedla prvi akt o volilni pravici v zahodnem svetu in Združeno kraljestvo je imela tudi prvo premijajko v Evropi. Vendar pa mislim, da je Evropski parlament izgubil stik z realnostjo. Uh, sem proti kakršni koli diskriminaciji, tudi proti pozitivni diskriminaciji, kajti eh, brezizhodno je, da to privede do, do žrtev. Ženske ne potrebujejo kvot, potrebno je odpraviti ovire na njihovi poti. Bolje bi bilo, če bi se države članice osredotočale na eh, potrebe, kar zadeva varstvo otrok. Potrebujemo izboljšave Eh, glede metod eh, vrednotenja tveganja, kajti ko govorimo o pozitivni diskriminaciji, eh, gre pravzaprav samo za neko politično korektnost in marsikaj, kar ženskam otežuje življenje. Zdrav razum je nekaj, če se Evropska unija ne pozna. Prosim, pa na tem končujemo naše uročiste. Najlepša hvala, gospe in gospodje s tem je ta del zasedanja zaključen. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo kar takoj nadaljevali z glasovanjem.